sedaj pa tudi sporočam, da je Juri 24. januarja letos po čenih 3, 3, 3, 4 preveril kar nekaj mandatov in jih tudi so glasno predlagal, da bi naslednje mandate potrdili. Anders Dotter Kuskeri, Gases Roman Garcia Caraballo, Mekinta, Malino, Nielsen, Vilela, Sartuski, Seduj Alabat, Prematera Weidenholzer, Bratkovski, Koše, Rata Štatler, Kukovič, Stup, Miranda Omarije, Koreja Zamora, Naranjo Escobar in eh, Zuber. Je kdo proti? Tako da potrjujemo te mandate. Evropska ljudska stranka.